spoštovane gospe in gospodje eh, nadaljujemo eh, z sejo eh, prav tako prosim da intervjuji ne potekajo tukaj v dvorani ampak zunaj hvala lepa sedaj prehajamo na naslednjo eh, temo današnjega dnevnega reda in sicer izjava podpredsednice Komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in sicer o humanitarnih razmerah v Jemnu. Eh, in eh, prvi govornik je gospod Bert Könders za visoko, v imenu visoke predstavnice. Thank you very much.